gospoda Demesmekarja, umestni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. Najprej bom povabila gospoda Demesmekarja k besedi, on je poročevalec. Dankjewel, voorzitter, eh, meneer de... Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod, gospod komisar. Vlaganje v naravo in biotsko raznovrstnost je prav gotovo del pametne, trajnostne in vključujoče Evrope narava ima vrednost sama po sebi, ampak biotska raznovrstnost ima tudi nekaj neprecenljivih socioekonomskih prednosti. Ena šestina delovnih mest v Evropi je na nek način odvisna od narave. Imamo Naturo 2000, Evropsko mrežo, Evropskih eh, naravnih območij in tako naprej. Če nimamo strategije za biotsko raznovrstnost, bomo izgubili 50 milijard na leto. Biotska raznovrstnost in izguba na tem področju je največja grožnja, s katero se spopadamo. Pa vendar pri izvajanju strategije za biotsko raznovrstnost zaostajamo. Niti na polovici še nismo ciljev, ki smo si jih zastavili za 2020. Obstajajo upi, ki kažejo, da lahko z ciljno smerjenimi ukrepi dosežemo napredek. Ciljno smerjeni ukrepi so dosegljivi, vendar splošna podoba je zelo resna. Samo 23 odstotkov vrst in 16 odstotkov habitatov je v dobrem stanju. Če ne bomo zagotovili dodatnih naporov, potem ne bomo uspešni tako, kot smo bili neuspešni leta 2010. Osnovno sporočilo mojega poročila je, da potrebujemo politično voljo, da se zadeve spremenijo in to na vseh ravneh. Potrebujemo boljše izvajanje, boljše spremljanje in upravljanje in vključevanje biotske raznovrstnosti v vsa politična področja. Poleg tega bi morali vključiti vse deležnike, vključno z posamezniki na terenu direktivi o pticah in habitatih sta ključnega pomena. Moje mnenje o trenutnih preizkusih stanja naravnih področji je jasno. Mislim, da bi to morali izvajati v celoti, ne pa tega revidirati. Biotska raznovrstnost in strategija na tem področju je ključnega pomena. Če bi to ogrozili, potem bi pomenilo, da bi oslovili te mejnike na področju ohranjanja narave. To po mojem mnenju tudi ne bi bila rešitev, kaj ti zakonodaja sama ne rešuje problemov oziroma problemi niso v tem. Problemi so v tem, da se politike ne izvaja v celoti. Odbor za okolje je skoraj soglasno podprl moje poročilo in upam, da bo plenarno zasedanje parlamenta jutri poslalo jasno sporočilo komisiji. Več kot pol milijona evropskih državljanov je izrazilo svoje mnenje, da ne bi bilo dobro revidirati te politike. 16. decembra so ministri na zasedanju sveta izrazili podporo za direktive o naravi in podarili so, da je zelo pomembno izboljšati izvajanje. Prvi rezultati preverjanja stanja kažejo, da sta direktivi o naravi učinkoviti in delujoči, če se izvajata ustrezno. To želim povdariti z primerom. Gospod komisar, v petek sva oba obiskala pristanišče v Antwerpnu. Videla sva, kako lahko sodelujeta okolje in gospodarski razvoj. Gre za mrežo ključnih območij in koridorjev, s tem zagotovimo da se interesi drugega največjega pristanišča v Evropi uskladijo z zaščito ranljivih vrst na tem območju. Proaktiven pristop okrog Antwerpna kaže, da je trenutna zakonodaja dobra, nije treba revidirati, ustrajati pa moramo pri izvajanju. Komisija ima tukaj ključno vlogo, prav tako mora to ključno vlogo tudi odigrati, zato da bo pripravila izboljšane smernice, da bo vključila najboljšo prakso, poskrbeti pa mora tudi, da se bo smernice spoštovalo in jih priznavalo. Pozivam komisijo, da prisluhne tem signalom ne sme več govoriti o reviziji zakonodaje, če ne želimo zamuditi ciljev v zvezi z letnico 2020, potem moramo res vse sile napeti in poskusiti doseči rezultate. Pričakujem od komisije, da bo poskusila pripraviti inovativne rešitve, zato da bi ustavili izgube biotske raznovrstnosti. Naprimer, napovedali bi lahko vse evropsko mrežo za zeleno infrastrukturo, lahko pa bi zagotovili tudi širše naravno območje in tudi opraševalci so pomembni, biotska raznovrstnost in izguba biotske raznovrstnosti škodi gospodarstvu in ljudem. Gre za prihodne generacije in za gospodarski razvoj, zato upam, da lahko računam na vašo podporo, ko si prizadevam za zaščito okolja. Zahvaljujem se lahko samo še kolegicam in kolegom, poročevalcem v Senci za konstruktivno sodelovanje. Bilo mi je čast sodelovati z vami. Hvala. Sedaj dobi besedo gospod Vela za komisijo. Thank you, hvala, gospa predsedujoča. Poslanke in poslanci, hvala lepa poročevalcu Marko Demesmakerju za poročilo o umestnem pregledu strategije za biotsko raznovrstnost. Govorimo o napredku Evropske unije pri doseganju ciljev za biotsko raznovrstnost 2020. Evropski parlament bo jutri glasoval o tem poročilu in s tem boste poslali močno sporočilo o tem, kako pomembna je biotska raznovrstnost in kako pomembne so storitve za razvoj človeštva in tudi za razvoj gospodarstva. Poročilo pa vključuje tudi sporočilo o tem, da je treba zaščititi ta naravni kapital. Mislim, da bi to poročilo lahko usmerilo napredek k temu, da bomo izpolnili zahtevne cilje za leto 2020. Vmesni pregled strategije komisije je pokazal, da smo zdaj na pol poti in strinjam se z gospodom Damesmakrjem, nismo pa na polovici poti pri doseganju ciljev veliko biotske raznovrstnosti se izgublja in to ima resne posledice. To ima resne posledice zato, da bi lahko naprimer zagotovili varno skrbo s hrano, to lahko ogroža tudi naš socialni in gospodarski razvoj, našo trajnost in to ogroža tudi prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb in spoštovanje naših mednarodnih zaveznosti. Pred kratkim je bila sprejeta agenda za 2030 in trajnostni razvoj. Komisija bo prav gotovo preučila priporočila parlamenta za ukrepanje na ravni EU. Strinjam se, da bi morali dopolniti politični okvir Evropske unije, po drugi strani pa je treba okrepiti izvajanje na terenu. Mobilizirati moramo prizadevanja vseh akterjev na vseh ravneh in vsi deležniki morajo začeti izpolnjevati cilje v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Prav tako moramo poskrbeti, da se bo zakonodaja v zvezi z naravo izvajala v celoti. Skleniti moramo mrežo Natura 2000, čim prej, še posebej, kar zadeva morsko okolje. Zagotoviti pa moramo tudi učinkovito upravljanje in financiranje območji Natura 2000. Trenutni pregled zakonodaje na področju narave je bil deležen več kot 500 tisoč odzivov. To kaže, kako pomembna je narava in kako pomembna je biotska raznovrstnost evropskim državljanom. Po drugi strani je to doprineslo tudi zelo veliko dokaznega materijala. Preverjanje je priložnost, da preučimo, kako bi lahko poskrbeli, da direktivijo naravi dejansko služita cilju da sta učinkoviti in uspešni. Pojavljajo se vprašanja v zvezi z izvajanjem, sredstvi, izmenjavo najboljših praks in tudi o tem, ali so vsi deležniki vključeni na enaki ravni. Vsa ta vprašanja seveda si zaslužijo našo pozornost. Parlament obveščam, da bo komisija podala sklepe tega preverjanja spomladi prav tako bomo predlagali nadaljne ukrepe kasneje letos. Direktive o naravi imajo ključno vlogo pri tem, da zaustavimo izgubo biotske raznovrstnosti v Evropi. Vendar to ni dovolj samo po sebi. Storiti moramo več, zato da bomo učinkovito zaščitili in obnovili biotsko raznovrstnost in ekosisteme, tako v območjih Natura 2000, kot tudi onkraj njih. Posvečati se moramo pozitivnim gospodarskim doprinosom in temu, kako lahko zaščita narave k temu prispeva. Strategija za biotsko raznovrstnost je ključnega pomena in Evropska unija bo s tem prispevala k trajnostni proizvodni in potrošnji. Jasno je, da moramo dvigniti zavest o tem, kako pomembna je narava in kako pomembna je biotska raznovrstnost. Narava in biotska raznovrstnost sta pomembni sami po sebi in sta pomembni tudi, ampak po drugi strani to tudi podpira naš socialni in gospodarski razvoj. Vse skupaj moramo bolje razumeti in vključiti v načrtovanje in odločanje. Naš umestni pregled je še posebej opozoril na to, kako pomembno je kmetijstvo in gozdarstvo. To skupaj pokriva več kot 80 odstotkov kopnega v Evropski uniji. Tudi razvoj ribištva in pomorskih območij je ključnega pomena. Ti sektori morajo biti torej v srčiki morebitne rešitve za ustavljanje izgube biotske raznovrstnosti. Veliko primerov je lokalnih izboljšav, ki so neposredna posledica dobrih praks. In to dobro kaže, kako dosedljivi so cilji za leto 2020. Mislim, da je zakonodaja o zaščiti vrst zelo pomembna. Če bomo to izvajali v skladu z besedilom, potem bomo dejansko lahko sprožili ciljno usmerjene ukrepe na terenu. Tako bomo lahko rešili enega največjih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Vsi veste, da je komisija tako je pripravila seznam vrst, ki so posebej ogrožene. Izvajamo pripravljeno delo z namenom, da bi to posodobili kasneje letos. In ne na zadnje, na globalni ravni moramo izpolniti mednarodne zaveze, seveda pa moramo rešiti tudi globalne izzive na tem področju, vključno z um, vplivom Evropske unije na globalno potrošnjo in trgovino. Upam, da bomo to lahko storili skupaj, zato da bomo do leta 2020 dobili pozitiven rezultat in to bo pomemben korak k temu, da bomo imeli leta 2030 izpolnjene cilje trajnostnega razvoja. Hvala. Au nom de la Commission du développement, monsieur le Président. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za upravljeno delo. To je dobro poročilo in tudi potrebno poročilo v odboru za razvoj. Smo pripravili mnenje in čestitam vsem, ki so sodelovali na tem. Naše najpomembnejše zahteve so bile vključene v to Evropska unija in strategija EU za biotsko raznovrstnost mora biti vključena pri vseh političnih področjih. Imamo zaščitena področja in uh, trajnosti ne bomo imeli, če ne bomo zagotovili biotske raznovrstnosti. Degradacija na področju živalskih vrst lahko vodi tudi do degradacije človeške vrste. Potrošništvo kaže, da v bistvu ni zakonodaja kriva za neuspeh. Pomankljivo izvajanje je krivo. No Evropska unija mora rešiti to pomembno vprašanje nous commençons le tour des prises de parole des groupes. Sedaj pa v imenu skupin z ELS začnemo gospod Linz, minuto in 30 minut. Gospod komisar, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Poročevalcu bi se zahvalil za odprto in uspešno sodelovanje. Skupina ELS podpira močno in pa ciljno usmerjeno politično oziroma parlamentarno delovanje, ko gre za strategijo o biotski raznovrstnosti. Tudi ko gre za fitness check obeh osrednjih evropskih direktiv na tem področju, se popolnoma strinjam s poročevalcem. Sam ne kritiziram pravne podlage kot take, ampak bolj zahtevam politično voljo strani vseh 28 držav članic za to, da se začne zakonodaje končno izvajati. Poročilo na lastno pobudo bi v tem času moralo biti osredotočeno na eh, ciljne stvari oziroma na konkretne stvari in ne biti zasnovano preširoko. Morali bi se nekako Eh, moralo biti naslovljeno na komisijo in pa na svet. In zato je skupina ELS prosila za glasovanje po delih pri jutrišnjem glasovanju. Seveda morajo vsi akteri sodelovati pri tem, kajti biotska raznovrstnost ni nekaj, kar bi moralo biti sprejeto brez posvetovanja s kmetovalci. Vsi bi morali sodelovati pri tem. Zdi se mi narobe, da bi kar naenkrat e, obtožili novo reformirano skupno kmetijsko politiko, kajti reforme so bile zasnovane trajnostno, ampak treba jih tudi izvajati na trajnosten način. Morda bi lahko tudi e, zakonsko predpisali varstvo narave in bi bilo to bolje. Hvala. Hvala lepa, eh, kolegice in kolegi, prosim, da spoštujete Eh, čas za govor. Sedaj pa gospa Kadenbach. Komisar. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Dve sporočili imam. Prvič. Resno se moramo začeti ukvarjati z biotsko raznovrstnostjo. Drugič, jasno smo v našem parlamentu dejali, zakaj nam gre v tem parlamentu in to bomo pokazali tudi jutri na glasovanju. Ne potrebujemo prenove obeh direktiv za zaščito narave tam, kjer je ta zakonodaja na ustrezen način izvajena, sta obe direktivi ustrezni. Kajti po, kot posledica direktiv imamo trajnost in pobiotsko raznovrstnost. Če bi zdaj odprli stvari, vse spremenili, bi to prišlo ravno do, bi prišlo ravno do obratnega načinka. Gospod komisar, pozivamo vas, da potrebujemo življenje, potrebujemo pestrost, potrebujemo um, naravo. Vsekakor pa ne potrebujemo prenove direktiv. Potrebujemo vašo podporo pri izvajanju teh direktiv v vseh državah članicah in vašo ulogo pri nadzorovanju izvajanja. To je vaša naloga. Države članice na tem področju niso aktivne, niso, um, ne izpolnjujejo tega, kar bi morale izpolnjevati. Uh, Biotska raznovrstnost, pestrost je nekaj, kar bomo izgubili za vedno, kajti vsak dan izgubimo 150 vrst na tem planetu. To je povezano s kakovostjo naše prsti, naše vode, eh, s kakovostjo naše direktive o okoljskih storitvah in tako naprej države članice moramo enostavno prisiljiti v to, da se začne, oziroma da začnejo izvajati obe direktivi. Če si pogledate ankete, lahko vidite, da večina evropejcev podpira biotsko raznovrstnost in zaščito te raznovrstnosti, zato jim moramo prisluhniti. Vaš pristop bo samo poslabšal situacijo. Skupaj lahko izpolnimo naše cilje do leta 2020 in naprej. Hvala. Hvala. Gospa Višnjevska v imenu EKR za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, nedvomno je treba zaščititi biotsko raznovrstnost. Poljska je ena od držav, ki ima izjemno bogato biotsko raznovrstnost. In poročilo gospoda Demesmakerja eh, kaže na to, da so vse začasne strategije na tem področju neuspešne. Biti moramo trajnostno naravnani, na dolgi rok moramo delovati. Ampak tudi predlogi kolegov iz vrst zelenih, ko gre naprimer za preprečevanje uporabe plina iz skrilavca, ne bodo povzročili tega, kar si želimo v okviru biotske raznovrstnosti. Poljska mora nazavno zmanjšati svojo energetsko odvisnost od Rusije. To lahko storimo tudi z uporabo plina iz krilacev, ampak to lahko počnemo brez, da bi obenem škodili naravi. Hidravlično lomljenje je lahko oziroma ni nujno bolj tvegano kot pa katerakoli druga energetska dejavnost. Hvala. Hvala, gospod Birder, za dve minuti. Umestni pregled je izjemno jasen. Če države članice ne bodo okrepile svojih naporov, če ne bodo začele izvajati zakonodaje, ne bomo dosegli naših ciljev do leta 2020, tako kot tega nismo storili do leta 2010. Glede na ta trend, ne smemo zbravljati časa. Enostavno Mo, moramo izvajati zakonodajo, ki je vodilna na svetu. Sploh, ko gre naprimer za zaščito habitatov ptic in pa rastlin. Na tisoče vrst v Evropi uživa določeno zaščito, ki, kar ima tudi eh, ekonomske, socialne posledice v višini 300 milijard evrov letno. Zdaj smo bili priča letom in letom pravne negotovosti. Kljub temu pa smo vseeno dosegali eh, določene cilje na področju biotske raznovrstnosti. To pomeni, da moramo upoštevati zakonodajo. Če bomo spoštovali te določbe, bomo dosegli tudi gospodarsko rast. Če ciljev ne bomo dosegli, nas bo to stalo približno 50 milijard evrov letno, ker bomo izgubili biosfero, ker bomo izgubili ekosisteme in ker bomo s tem posredno povzročili tudi večjo erozijo in večjo, eh, večje podnebne spremembe na našem planetu. Gospod komisar, ali se lahko danes zavežete k temu, da boste sodelovali s svetom, ko gre za oblikovanje zakonodaje, ki bo še bolj ščitila biotsko raznovrstnost? Vemo, da je največja težava neizvajanje zakonodaje strani držav članic, ampak o tem ne želi nihče govoriti. Države ne izvajajo tega, kar bi morale. In zelo žal mi je, da svet danes ni udeležen v tej razpravi. Gospod komisar, ali boste v okviru obstoječega pravnega okvira Eh, zagotovili, da bodo tisti, ki ščitijo našo biotsko raznovrstnost, tudi dobili eh, ustrezno pravico pred sodišči. Seveda gre za frustracije z naše strani in pa strani prebivalstva, ampak mislim, da enostavno morate biti na naši strani, če želimo vsi skupaj doseči cilje do leta 2020. Hvala. Ne bom sprejemala modrih kartonov, kolegice in kolegi, ker močno zamujamo, razprava je dolga, imamo še eh, razprave predvidene. Gospa Bojlan, Najlepša hvala, predsedujoča. Biotska raznovrstnost Evropske unije je v krizi. Umestni pregled komisije to potrjuje. Nobenega večjega napredka ni bilo pri uh, eh, upočasnevanju izgube habitatov in pa ekosistemov. Samo enega od šestih ciljev smo dosegli na tem področju. Poslušala sem komisarja Velo, ampak nisem slišala, da bi kategorično izključil revizijo obeh direktiv v okviru nature. Ti dve direktivi sta pokazali, da sta lahko učinkoviti, ko gre za zaščito habitatov in naravnih okolij. In zato sem zelo zadovoljna, da smo v poročilu zapisali, da jasno nasprotujemo kakršnikoli reviziji teh dveh direktiv. Gre za izvajanje, to peša, ne sama zakonodaja. Evropski parlament mora jutri enostavno pokazati, kaj menijo o tem, kaj menijo državljani o tem, kajti slišali smo, kaj se je dogajalo v javni razpravi. Komisar Vela, ali nas poslušate? To je vprašanje. Hvala lepa, gospa uh, eh, Alken. Najlepša hvala za to zelo dobro poročilo in za to izjemno dobro sodelovanje s poročevalci v senci iz drugih skupin. Gre za stvari, ki jih ponavljamo nenehno, za besede, ki smo jih vsi že slišali milijonkrat. Ampak vse eno stvari ne počnemo. Ja, to je dober program, ampak eh, lahko se zgodi, da bo ostal samo mrtva črka na papirju, zato ker nimamo dovolj pravne gotovosti, zato ker stvari ne izvajamo. Pustite direktive takšne, kot so, ampak zagotovite, da se bodo izvajale. To je treba storiti. Imeli smo veliko ocen, veliko analiz in veliko smo se tudi naučili in vemo, da ste v komisiji pod velikim pritiskom. Ampak mi vas želimo podpreti, mi si želimo, da preživite in da preživi tudi narava, tako da bomo lahko preživeli vsi. Tu bi omenila Orhoško konvencijo, ki jo moramo izvajati v celoti, kajti samo tako bomo lahko dobili tudi dostop do sodišč, tako bomo do prišli do pravice. Imamo dovolj dobre instrumente v sistemu, ampak moramo jih uporabiti. Prisluhnite izvoljenim predstavnikom ljudi, prisluhnite predstavnikom Ekosoka in pa predstavnikom regij. Hvala. Zdaj pa gospod Afronte za minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Poročilo, ki ga imamo na mizi, je odlično. To je odličen dokument. Sploh predlogi, ki smo jih slišali danes, so odlični, tako da mislim, da ga lahko podpremo. Tudi kot drugi kolegi ga bodo verjetno. Seveda, o tem bo treba glasovati. Ampak eh, ne samo zato moramo doseči cilje, ki smo si jih zadali do leta 2020. Umestno poročilo pa je precej negativno, kar katastrofalno, če ga berete. Tam piše, da ne bomo dosegli ciljev do leta 2020. Države članice počnejo premalo. Teh ciljev nikakor ne moremo doseči, če želimo. Oziroma, nekaj moramo doseči. Treba je zagotoviti ustrezno raven zaščite habitatov, ekosistemov. Mislim pa, da te direktive ni možno izvajati na boljši način, kot se že izvaja. Hvala. Gospa Juzo, za minuto izvolite. Minuto in pol, pardon. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Biološka oziroma biotska raznovrstnost je zelo pomembna. Mi smo ena od tistih držav, ki je začela na zelo um, kakovosten način izvajati Naturo 2000. Sploh, ko gre naprimer za zaščito naših ekosistemov v sredozemlju. Zdaj smo pripravili ustrezen okvir in uh, sprejeli tudi dobre ukrepe, zato da lahko dosežemo naše cilje. In mislim, da teh ukrepov oziroma teh, tega okvira nima smisla spreminjati. Treba je samo bolje izvajati že obstoječo zakonodajo. Pri tem moramo seveda izkoristiti oziroma se opreti na naše izkušnje. Sprememba zakonodaje bi pomenila korak nazaj, ko gre za strategijo o biotski raznovrstnosti. Ta strategija je dobra strategija, ampak pomembno je tudi, da komisija pri tem sodeluje z državami članicami, da pripravi projekte, ki bodo jasni, ki bodo izvedljivi in ki jih lahko med seboj tudi primerjamo. Dejala bi, da obstaja precej težav, sploh pri nas v Španiji. Sploh na severu Španije se soočamo z številnimi invazivnimi tujimi vrstami. Tudi v habitatih za zaščito ptic obstaja precej težav. Hvala. Hvala, gospa Briano. Najlepša hvala. Izguba biotske raznovrstnosti se dogaja zaradi človeškega vpliva, zaradi pridobivanja energije iz neobnovljivih virov, naprimer. Številne stvari pa lahko storimo in izboljšamo, če bomo začeli izvajati ustrezne direktive oziroma zadevne direktive na ustrezen način. Prišlo bo tudi gospodarske rasti, morda bo prišlo tudi do dodatnih 12 milijard evrov, ki bodo posledica izvajanja zakonodaje. Jaz bi pa bi v tem kontekstu izpostavili tudi nekatere naravne nesreče, naprimer poplave. Kot smo že slišali, moramo sodelovati vsi, kmetovalci, lovci, tisti, ki um, ščitijo naravne parke, naprimer, sodelovati moramo z ribiči, sodelovati moramo z, lokalni, z lokalnimi oblastmi, sodelovati moramo naprimer s predstavniki eh, pristanišč in tako naprej. Samo tako nam bo uspelo. Hvala. In eh, mil. Gospod Grbrandi, eno minuto. Yes, thank you, madam chair. After the previous. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Potem, ko je prejšnja biotska, strategija za biotsko raznovrstnost propadla, sem postal poročevalec za to. 2011. In takrat smo se strinjali, da moramo zdaj stvari izvesti drugače. V tej plenarni dvorani smo vsi od skrajne levice do skrajne desnice dejali, da moramo naravo zaščititi za dobrobit človeštva. Ja, skupna ribiška politika je bila reformirana in je zdaj bolj trajnostna. To je uspeh. Ampak kaj pa, naprimer, kohezijska politika? Te pa nismo eh, oblikovali na bolj trajnosten način. Zdaj smo v letu 2016 in vidimo lahko en sam sklep. Evropska unija ne dosega ciljev, ki se jih je zadala na področju biotske raznovrstnosti. Zdaj se ne moremo več um, švercati naprej. Gospod komisar, ali želite razžariti 500 milijonov evropejcev ali pa želite ukrepati in sprejeti ustrezne ukrepe na področju biotske raznovrstnosti. Hvala. Hvala, gospa Reed, za minuto. Gospa predsedujoča, v stranki UKIP smo prepričani, da bo zaščita narave uh, imela velike uh, pozitivne učinke tudi za ljudi. Sama sem članica organizacije uh, Nature's Wildlife Trust, v kateri ščitimo uh, naše habitate, naše okolje, naše okolje in tudi žive, um, živali. Mislim pa, da moramo te stvari urejati na ravni držav članic. Britanci bodo najbolje ščitili britansko okolje, britansko narave, naravo nismo prepričani, da bi morali to urejati v Bruslju. Mislimo, da je največja težava, največja grožnja eh, naravnemu okolju v Združenem kraljestvu izgradnja eh, novih nepremičnin. Eh, naprimer, zaradi vse večjega števila ljudi pri nas se gradijo stavbe in pa ceste. To ogrože naravo. Hvala. Hvala, gospod Gambus. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi gospodu Demes Markarju za pripravo poročila, ki je izjemno pozitivno, tako kot so to povedali že številni kolegi pred menoj. Mislim, da bi morali najprej analizirati trenutno uveljavno zakonodajo in se potem odločiti za ukrepe. Mislim, da je zdaj čas, da ravnamo izjemno previdno, da ne prihitevamo stvari. Priča smo v precejšnji meri pravne negotovosti in ravno zaradi tega prihaja do neustreznih ukrepov, ko gre za varovanje narave. Jaz bi postavil eno stvar in sicer konkreten seznam invazivnih tujih vrst v Evropski uniji. Tega bi morali pripraviti, če želimo ustrezno zaščititi naše eh, bio, eh, torej ekosisteme in pa biotope. To bi lahko storila EFSA ali pa neka druga organizacija, ki bi uporabila poročila EFSA. Treba je enostavno sprejeti ustrezne ukrepe, če želimo um, biti uspešni. Soočamo se z velikim tveganjem, tudi z veliko nevarnostjo. Negativne uh, posledice bodo vsekakor vplivale tudi na gospodarsko rast v Evropski uniji. Prav tako obstaja velika tveganja za biotsko raznovrstnost v celotni Evropski uniji in pred tem se moramo boriti. Najlepša hvala. Hujte ima eno minuto. Hujte ima eh, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Svet se sedaj sooča z velikimi izzivi. Proizvesti mora dovolj hrane, istočasno pa mora zmanjšati pritisk na ekosisteme. To lahko dosežemo le, če bomo pametno sodelovali z naravo. To vrtnarji, vrtičkari in pa kmeti dobro vedo. Izboljšati moramo proizvodno hrane, istočasno pa, izboljš, pa iz, eh, zmanjšati učinek kmetijstva kmetijstvo in hortikultura nista največje nevarnosti za eh, biotsko raznovrstnost, ampak je to pomankanje znanja. Ene same rešitve ni. Če bomo moderno kvatovali, potem bomo zmanjšali pritiska naravne vile in bomo se neje proizvedli kilo hrane. Eh, pamet celotna interpretacija evropske zakonodaje, eh, kot jo vidimo pri Naturi 2000, nam je pomagala, da dobro delamo za uporabo zdrave pameti. Lahko najdemo najbolje eh, rešitve za zagotavljanje biotske raznovrstnosti. Hvala. Mikrofon. Um, te... Gospa Köstinger, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Izguba biotske raznovrstnosti ne pomeni samo naravne izgube, ampak tudi gospodarsko izgubo. V tem parlamentu moramo skakor govoriti o tem. Naša strategija do leta 2020 s svojimi šestimi cilji skakor daje pravo smer, določa pravo smer, ampak ker stvari ne izvajamo na ustrezen način, strategija ni uspešna. Veliko stvari lahko še izboljšamo, če želimo cilje doseči. Pozdravljam oziroma priporočam boljšo, boljše izvajanje vseh direktiv in mislim, da revizija ni poštev. Dolgoročno to ne bo prineslo ničesar. Temeljna težava, na katero, kateri bi morali dati več pozornosti, je, da se kmetovalce premalo upleta v te strategije. Sploh gre naprimer za širjenje območij pod Naturo 2000. Monokulture so manj ogrožene uh, zaradi širjenja Natura 2000, ampak tisti kmetovalci, ki se ukvarjajo z monokulturami, bodo morda dobili neko obvestilo, ki jih bo prisililo temu, da svojih prihodkov ne bodo več uporabljali za to, za kar jih uporabljajo zdaj, ampak bodo morali početi kaj drugega. Kmetovalce moramo pritegniti k temu, eh, k temu skrite strategiji, kajti samo tako bomo lahko okrepili biotsko raznovrstnost. Hvala. Hvala, gospod Dorfman, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V tem poročilu se sprašujemo, ali je evropski pristop za krepitev in ohranjanje biotske raznovrstnosti dovolj ustrezen. Morali pa bi se tudi postaviti vprašanje, ali so naši cilji ustrezni. Ugotovili smo, da nekaterih eh, živalskih vrst v Evropi sploh ne lovimo in da jih ne moremo upravljati. Naprimer, število bobrov, volkov in medvedov v naših gozdovih ni posem znano, čeprav moramo te živali zaščititi. Prav tako ne vemo, ali s tem res pripomoremo biotske raznovrstnosti. Sam prihajam iz uh, regije v Alpah, uh, v kateri so vokovi in pa medvedi v zadnjih letih kmetovalcem močno otežili delo. In zelo težko so ti kmetovalci svoje živali, svoje živino imeli zunaj na pašnikih. Prav tako prihaja do težav z ljudmi. Sploh v turističnih območjih je to zelo problematično. Uh, ampak vseeno smo trmasti in izvajamo programe za uh, ohranitev oziroma za zaščito teh velikih plenilcev. Trmasto in slepo strajamo pri tem. Mislim, da bi morali vsekakor na, v prvi vrsti zagotoviti varnost ljudi. Če ne, bo kar nekaj prišel medved, prišel bo volk, kmet pa bo odšel. In to v luči biotske pestrosti v Alpah ne bo kak, ne vem kako velik prispevek. Hvala gospod Peter, le za minuto. I, e, hvala lepa ohranjanje biotske različnosti je zadeva našega preživetja. poročilo je jasno s podaljševanjem preteklih praks in dinamike ne bomo dosegli postavljenih ciljev. uspemo lahko če se bomo problema lotili s konceptualno in strateško enotnostjo ter voljo po spremembi paradigme. kako je z našo učinkovitostjo v tej zvezi kaže leto za letom umiranje čebel od katerih je odvisna pridelava več kot tri četrtine hrane. čebele ne umirajo same z njimi so ogrožene druge vrste. škodljivo zadolževanje pri okolju in bodočih generacijah z napačnimi praksami v kmetijstvu in drugih sektorjih je treba odpraviti s konkretnimi politikami. prepričan sem da imamo potrebno znanje za spremembo smeri. skupno kmetijsko politiko moramo usmeriti v podporo načina kmetovanja ki bo trajno usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijska politika mora imeti okoljsko dušo. hvala lepa. sedaj pa začenjamo s catch the eye šest govorcev se je prijavilo začenjamo z gospo pitt eno minuto. gospođo predsjednice prema izvješću europske komisije o ekonomskim koristima od. najlepša hvala. Eh, poročilo Evropske komisije o eh, izvajanju Nature 2000 je pokazalo, da je veliko eh, vrst tik pred izumrtjem. Zahvaljujoč investicijam v zaščitena področja smo uspeli zaposliti 4,5 milijone ljudi v EU tisti, ki v biotski raznolikosti ne vidijo problema, morajo vedeti, da je eurobiometar pokazal eh, in sicer septembra 2015, da je 80 odstotkov evropejcev eh, zaskrbljenih zaradi eh, zmanjševanja biotske raznolikosti. 98 odstotkov državljanov Evropske unije živi znotraj 20 znotraj 20 km področja Natura 2000. In eh, državljani morajo imeti pristop do zdrave narave in do eh, zelenega okolja. Vendar pa eh, moramo tu zagotoviti tudi ustrezno ravnotežje. Hrvaška je na vrhu Evropske unije, kar zadeva pokritost z mrežo 2000 in želimo, da tako tudi ostane. Hvala lepa, gospod Sani. Minuto. najlepša hvala nisem slišal eh, svojega imena ampak hvala za to možnost današnja razprava je potrdila da je res da imamo zakonodajo menimo da je ta zakonodaja dobra ampak eh, Težave pa nastajajo pri njeni uporabi. S prstom moramo pokazati na vlade držav članic, kajti vedno so vlade tiste, ki najdejo gospodarske razloge, zaradi katerih potem te zakonodaje ne izvajajo in obrnejo hrbet zaščiti narave oziroma biotske raznovrtosti. O, moramo jasno povedati, kdo to dela. to moramo obsoditi tako, kot obsojamo uh, eh, kršene človekovih pravic. Hvala lepa. Najlepša, najlepša hvala. Kmetijstvo igra prav gotovo pomembno vlogo pri doseganju uh, ciljev na tem področju. Prav tako je eh, pomembno zagotoviti določeno pravičnost. Nemogoče je pričakovati. Uh, da ne, nekateri ne plačujejo praktično nič za dizel, eh, v Grčiji pa zaradi trojke eh, morajo kmetje plačevati ogromne cene zaradi višjih davkov. Eh, grški kmetje se borijo za to, da bi vsaj nekaj rešili, ampak gospod Vela, obstajajo težave. Po odločitvi komisije in po odločitvi drugih institucij, se sedaj uvaža olje iz Tunizije. Po eni strani imamo kmete, ki jih eh, duši memorandum, ampak po drugi strani se pa morajo boriti za preživetje. Gospa Müller. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Nesporno je biotska raznovrstnost dobrina, ki jo moramo zaščititi in zato moramo storiti res vse, kar je v naši moči. Hkrati pa moramo misliti tudi na zahteve in pa na povedano z drugimi cilji. Tu govorim predvsem o kmetijstvu in gozdarstvu, ki sta za ohranitev biotske pestrosti ključnega pomena. Iz znanstvenega vidika Umestno poročilo ne omogoča kakršnekoli ocene statusa quo. Ravno izjava, da gozdni habitati kar v 80 odstotkih niso več eh, kakovostni, predstavlja neresno dejstvo. 28 držav članic bi moralo predložiti podatke o tem, pa teh podatkov ni. Če želimo napredovati, potem potrebujemo jasen korak naprej glede komunikacije in glede sodelovanja z lastniki zemljišč in pa kmetovalci. Potrebujemo večji manjerski prostor in pa tudi več zbranih podatkov. Hvala. Ferreira. Gospod Ferreira. Dos habitats, a exploração excessiva dos. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Prekomerna raba um, naravnih virov, um, uvažanje tujih invazivnih vrst, vse to negativno vpliva na evropsko biotsko raznovrstnost. Naša strategija je zelo oddaljena od teh dejstev, kajti posvečamo se drugim ciljem. Treba pa je storiti tudi nekaj drugega. Treba je začeti izvajati um, sektorske politike, ki, imajo ne, ki lahko imajo neposreden učinek na biotsko raznovrstnost. Treba je zmanjšati um, intenzivno kmetovanje, treba se boriti proti invazivnim tujim vrstam, prav tako pa treba okrepiti mrežo Natura 2000 in v okviru tega je treba okrepiti tudi vodilni program. Treba je zvišati uh, Eh, s tem povedan proračun in vse to bomo predlagali, če bodo naši predlogi sprejeti. Hvala. Gospod Amt. Seveda v celoti podpirjam bogatstvo eh, biotske raznovrstosti v mojem okolišči, v eh, Združenem kraljestvu, v Vetland in druge. Kaj ti? to moramo uh, ohraniti, zato tudi, da bomo uh, ohranili naše ptice. Tako kot kdorkoli drugi v tej dvorani želim tudi jaz zaščititi vse to. Ampak potem gre poročilo samo še na vzdolj. Tam, kjer potrebujemo zdravo pamet, predlaga birokracijo. Tam, kjer potrebujemo uh, varovanje rib, podpira skupno ribiško politiko, ki je slaba. Tam, kjer potrebujemo lokalno delovanje, predlaga centralizacijo. Vidite, to mesto priznava problem, ampak eh, rešitve so pa napačne. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek CAPTI in sedaj dajem besedo ponovno gospodu Veli. Najlepša hvala, gospa. Eh, predsedujoča, v imenu Evropske komisije se želim zahvaliti parlamentu za zelo eh, odločno podporo zaščiti našega naravnega kapitala. Ko bo ta resolucija sprejeta, eh, bo skupaj s sklepi sveta lahko pomagala doseganje ciljev na področju biotske raznovrtnosti. Eh, vmesni pregled eh, komisije, sklepi sveta, poročilo parlamenta, vsi, vsi trije dokumenti govorijo, kako zelo pomembno je učinkovito vključiti cilje na področju bio, eh, raz, biotske raznolikosti v druge sektorje. Parlament igra tudi zelo pomembno vlogo, lahko pomaga reš, doseči cilje na področju biotske raznovrstnosti ti cilji morajo biti vključeni tudi v druge evropske politike in eh, klic te resolucije se mora preoblikovati v konkretno odločitev, Za financiranje. Povsem se strinjam s tistimi, ki ste rekli, da potrebujemo podporo vseh deležnikov, da potrebujemo široko podporo. To je zelo pomembno. Vsakršna zakonodaja, ki nima dovolj podpore, je eh, zelo težko eh, izvedljiva oziroma uporabljiva. Prav tako se strinjam s tistimi eh, poslanci, ki so rekli, da. Eh, imajo države članice pomembno vlogo, da je odgovornejšo vlogo, saj one uporabljajo zakonodajo, kot je rekla Katrin eh, Brda, morajo države članice izboljšati izvajanje eh, zakonodaje. Lahko vam povem, gospa eh, Vojt, eh, mojo stališče. To ni samo moje stališče. To je nekaj, kar je stvar kolegijalne odločitve. Moj cilj ni ogroziti obstoječe zakonodaje, zagotoviti pa hočem, da imamo vsa potrebna orodja, s katerimi bomo lahko dosegli cilje do leta 2020. Z kolegico Auken sva sodelovala, vem, da je eh, posem iskrena pri svojih zahtevah ampak eh, vsi člani komisije, tudi gospod Timmermans, podpiramo eh, biotsko raznovrtnost in želimo ohraniti naravo. Večino poslank in poslancev je podarilo, da moramo vključiti tudi kmete, če želimo doseči cilje biotske raznovrstnosti. Strinjam se, res je, o tem smo govorili, ne smemo pa pozabiti da je to poročilo o okolju in mestna poročila in, me, in mestno poročilo nekaj, kar identificirata več eh, vzrokov. Tu ni samo uresničevanje zakonodaje, ampak so tu še drugi vzroki. Ne, sama, ne samo kmetijstvo, ampak na katere slabe prakse v kmetijstvo. Naslednje leto bi moral biti podarek na tem, da bi podporne ukrepe v celoti uporabljali na nacionalni in lokalni ravni v okviru SKP. Pri uh, upravljanju narave in okolja bi kmetom morali pomagati pri varovanju biotske raznovrtnosti in pri zagotavljanju storitev za javnost. Doseganje ciljev je pomembno za širšo družbo in doseganje ciljev je pomembno tudi za kmetijski sektor. In kot je rekel Kostinger, morajo biti tudi del rešitve. Želim končati optimistično. Sklepi mestnega pregleda so lahko podlaga tako za optimizem kot za zaskrbljenost. Bistveno je razmišljati in ukrepati na ravni vzrokov. Razmišljati moramo, zakaj se stvari niso naredile, kot je bilo predvideno, ampak istočasno moramo vedeti, da je veliko bilo doseženega. E, imamo veliko pozitivnih izkušenj, na podlagi katerih se lahko učimo, imamo sedaj več Eh, znanja, na podlagi katerega bomo lahko sprejemali odločitve. Vedno več eh, eh, deležnikov in državljanov je odločenih braniti biotsko raznovrstnost. In na tem moramo graditi, tako da bomo na koncu tudi dosegli cilje biotske raznovrtnosti. Obe direktivi, ki sta bili omenjeni E, nista sami sebi namen, oni sta sredstvo, s katerim naj dosežemo cilj. Ta cilj pa e, so cilji do leta 2020. Kaj to pomeni? Več dela, tesnejše sodelovanje, samo tako bomo prišli do končnega cilja. Hvala lepa. Hvala lepa.